Zato bi si želel, uh, uh, bi želel, da me kolegi podprejo pri tem, da začnemo reformo tega postopka. Kolegice in kolegi, preden nadaljujemo s seznamom govornikov, kratek uh, dodatek. Uh, po 216. členu mora, uh, poslovnika moram uh, podati naslednje informacije. Torej, kratek štiri popravke, ki jih moram prebrati in zato prekinjam to razpravo. Pristojni odbori so podali štiri popravke poročilom. Prvič v zvezi s stališčem Evropskega parlamenta eh, po prvem branju 24. novembra 2010 glede na sprejete eh, direktive Evropskega parlamenta glede omejevanja uporabe določenih nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah. Drugič, glede mnenja Evropskega parlamenta, določen v prvem branju 16. februarja 2011, z ozirom na sprejetje direktive Evropskega parlamenta in sveta glede spremembe direktive 2001-83 ES e eh, zaradi preprečevanja vnosa zdravil, ki so zaradi svojih lastnosti eh, eh, ponarejena, torej v legalno dobavno verigo. Potem glede mnenja Evropskega parlamenta določen v prvem branju 23. aprila 2009 z ozirom na sprejetje uh, direktive sveta in parlamenta glede spremembe direktive 2016 ES Evropskega parlamenta in sveta o trajanju zaščite eh, avtorskih pravic in podobnih eh, zaščitnih pravic in zadnja, zadnji popravek glede mnenja eh, z 11. novembra 2010 z ozirom na sprejitje direktive Evropskega parlamenta in sveta o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in kar zadeva spremembo direktive 2003-81-ES e in uredb 1060-2009 in 1000 in 195-2010 glede po 116. členu so ti popravki sprejeti, razen če 48 ur po objavi eh, politična skupina ali 48 poslancov zahteva glasovanje. O tem besedilo eh, lahko preberete tudi na spletni strani. Hvala za vašo eh, pozornost. Sedaj pa nadaljujemo z upisanimi poslanci. Gospa Makovej, tri minute.